bo torej deloval tako, kot je običajno. Prav tako vas želim obvestiti o tem, kako namerava Evropski parlament sodelovati z dvoinpolletnim predsedstvom Evropskemu svetu. Danes nas bodo predstavniki španskega predsedstva obvestili o programu šestih prihodnih mesecev. Torej šest mesecev, ob koncu šestmesečnega predsedovanja bomo dobili kratek povzetek opravljenega dela. Kar pa zadeva stalno predsedstvo, nas bodo obvestili o sklepih Evropskega sveta. Ponavadi potekata dva in vsakih šest mesecev bomo zato dvakrat obveščeni o rezultatih in sklepih Evropskega sveta. Toliko glede sporočil in informacij. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer izjava sveta predstavitev programa dejavnosti španskega predsedstva. Najprej želim toplo pozdraviti premjeja gospoda Zapatera, ki vodi špansko predsedo